mene so pred dvema minutama obvestili, da sem bil naprošen, da podam izjavo o zelo žalostnem dogodku in sedaj bi jo rad podal. Z veliko žalostjo in ogorčenjem smo danes slišali za tragični dogodek v Baden-Württembergu v Nemčiji, kjer je 15 ljudi na srednji šoli preminilo na tragični način. Storilec je bil 17-letni nekdani dijak in kasneje se je sam ustrelil. Poleg tega sta bila poškodovana dva policista v zasledovanju storilca. Rad bi izrazil svoje sožalje družinam, in vsem sorodnikom žrtev. To so nedolžni mladi šolari, pa tudi trije učitelji z te šole. Ta tragedija se je zgodila šest mesecev po prav tako žalostnem dogodku na Finskem. Naša naloga je, da kot odgovorni politiki v Evropski uniji in v vseh državah članicah storimo vse, kar je v naši moči, da bi takšna dejanja pravočasno prepoznali in jih lahko preprečili. Če seveda bomo imeli vpliv na to. Prav tako se je podoben dogodek zgodil v Alabami v ZDA, kjer je prav tako prišlo do streljanja in je storilec umoril osem ljudi, potem pa še sebe. Rad bi tudi tukaj izrazil solidarnost in sožalje žrtvam in družinam žrtev. Hvaležen bi vam bil, če bi počastili umrle z minuto molka. Ich danke Ihnen. Hvala lepa. Gospe in gospodje, po teh dramatičnih dogodkih bomo nadaljevali s našim delom. Dobili ste zapisnik včerajšnjega zasedanja ali ima kdo kakšen komentar?